Dobro jutro, dame in gospodje. Otvarjam zasedanje. Prosim, če se posedete. Prva točka na dnevnem redu danes je izjavi Evropskega sveta in komisije o sklepih zasedanja Evropskega sveta z dne 1. in 2. marca 2012. Gospod Van Rompuy bi moral dobiti besedo, temveč glede na to, da ga ni, bomo kak trenutek počakali.

Evropskega sveta, ampak mislim, da ne bi bilo prav, da podam svoje komentarje, preden se nam pridruži gospod Van Rompuy. A je že tu. Pozdravljeni, gospod predsednik, dobrodošli med nami. Tako, zasedanje smo že otvorili, tako da je beseda takoj vaša, gospod predsednik. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, zasedanje Evropskega sveta 1. in 2. marca 2020